ali pravila, ampak nikoli se niso izvajale sankcije v zvezi s tem. Evro smo izgradili na prešipkih temeljih. V zadnjih petih letih so evropski politiki eh, to obravnavali, ukvarjali so se z grško krizo. Eh, to je demokratična obveznost, eh, namreč, da se zagotovi, da se opredelijo vsi vzroki in da se iz tega tudi nekaj naučimo lahko se eh, naučimo iz tega, kaj se je zgodilo, eh, čigavi interesi so bili eh, zapostavljeni. Potrebujemo temeljito preiskavo, v kateri bomo rekli Bobu Bob. Kako lahko zagotovimo, da bodo sporazumi o proračunu in dolgu spoštovani? Če želimo spoštovati EMU, potem moramo izhajati iz tega temelja. Ne moremo še naprej graditi na šibkih temeljih. Proračunska pravila se morajo spoštovati in izvajati na transparenten in strok način. Zagotoviti moramo, da bomo oblikovali sistem, ki bo imel več neodvisnega nadzora in tudi avtomatičnih sankcij. Kako lahko ukrepimo temelje monetarne unije? Zelo nas bo zanimalo, kakšne odgovore boste zagotovila komisija in svet. Hvala. Okay. Um. Köszönöm szépen. Szeretném megadni a szót eh, Bart Burkhardt képviselő úrnak két percben. Fără repabil să de bine, gospod Burkhard Balz, de minute, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V letu 2011 je pakt za stabilnost in rast doživel pomembno okrepitev. Evropski parlament in Evropska komisija sta skupaj eh, dosega to, da države članice niso več tiste, ki same odločajo. Zdaj, ko ima komisija več pooblastil, se moramo zanašati na to, da bo komisija to tudi dejansko uveljavljala. Nauki iz eh, dolžniške krize kažejo, da je ključnega pomena, da se uveljavi pak za stabilnost in rast za našo valuto. Kriza je bila draga in iz tega se moramo nekaj naučiti. Komisija nosi še posebej visoko odgovornost in to odgovornost, je, to odgovornost hočemo tu izpostaviti in na njo komisijo spomniti. Pomembno je, da vse države članice v enaki meri spoštujejo pravila. Ni malih in velikih, ko gre za raven zadolžitve. Številke so številke in eh, številke ostajajo, če tudi jih postavimo na glavo. Ne sprejemamo tega, da se ekonomske analize prireja. Želimo jasno objavo ocen eh, komisije in eh, sveta in želimo neodvisne analize glavnih ekonomistov. Prav tako želimo, da so te analize enako neodvisne za vse države članice. Pomembno je, da komisija ve, da tu ne gre za nič manj kot za verodostojnost partije za stabilnost in rast in s tem tudi za temelj in eh, prihodnost naše denarne unije. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, kolegice in mm, kolegi, prosim, če ste lahko tiho v dvorani, kajti ob osmih moramo začeti z glasovanjem, če pa hočemo, da nam to uspe, moramo tudi to točko na dnevnem redu še ustrezno uh, zaključiti. Gospod Urta Sun, dve minuti. Eh, Hvala. Eh, tudi mojo skupino zelo zanima, po kakšnih eh, kriterijih se izvaja pakt za rast in stabilnost. Zanima me, kakšna je transparentnost pri tem. Ne zdi se mi zadostna. Mnoge skupine postavljajo to vprašanje zato, ker želijo bolj striktno izvajanje pravil. Problem pa je, da v mnogih okoliščinah pravila nasprotujejo ciljem in jih včasih sploh ni možno izvajati. Zato je treba tukaj zelo dobro razmisliti o tem. Eh, v kakšni meri se izvaja fleksibilnost, ki je vključena v pakt za rast in stabilnost? V zadnjih letih se je namreč dogajalo naslednje. Fleksibilnost se je izrabljala zato, da so legalizirali situacije eh, de facto. Eh, s tem so tudi pokrivali neke pravne vrzeli in komisija je izdala sporočilo fleksibilnosti in upam, da se bodo stvari izboljšale. Tudi za nas morajo pravila biti jasna, komisija mora razložiti, kako izvaja ta pravila in kriterije in eh, zato smo postavili ta vprašanja, kakšno metodologijo uporablja Komisija za ekonomske analize eh, v tem paktu. To je zelo pomembno vprašanje, ali lahko Komisija tudi razloži, kako izbere med eh, eno ekonomsko analizo in drugo, ko gre za presežke in druge zadeve v državah članicah, potem kakšen tip analiz služi kot osnova za priporočila sveta uh, ko gre za six-pack in uh, druge uh, zadeve. No, pa še eno vprašanje. Kdaj bo komisija objavila svoje pravno poročilo iz leta 2012, uh, ko gre za pak za rast in stabilnost? Uh, in sicer. Uh, v zvezi z uredbo o dostopu javnosti do dokumentov. To se nam tudi zdi zelo pomembno. Hvala. Hvala lepa. Naslednji gospod eh, Zani, dve minuti. Hvala lepa. Izhajam iz premise, da eh, te analize ne moremo ponoma deliti z drugimi. Univerzitetni profesor in nekdanji eh, italijanski minister, profesor Gojina, je dejal, da obstajajo številni razlogi za krizo, ki obremenjuje Evropo. Med njimi je tudi potrditev pakta za stabilnost in rast, ki dejansko državam šancem nalaga absurdne eh, proračunske omejitve in eh, tudi ostale pogoje. Na ta način naj bi na srednji rok se države članice zagotovili uravnotežen proračun ali proračun blizu uravnoteženosti, ampak v kriznih razmerah, kot je eh, danes, je edino možnost eh, proračunski primankljaj s šestorčkom in dvojčkom in s fiskalnim paktom e, negiramo možnost razvoja za države članice in edini cilj je uravnotežen proračun, kar nikakor ni in razvoj. Vse to je tudi popolnoma v neskladju s tem, kar predvidevajo evropske pogodbe, namreč jasna možnost, da se država članica lahko e, zadolži za potrebe resti Eh, in da, da se vendarle ogne postopko zaradi kršitve eh, makroekonomskega ravnovesja. Pomembno je, da ukrepamo zato, da rešimo to vprašanje. Zdi pa se, da se pravila lahko interpretirajo v skladu pač z interesi, ki vladajo trenutni politični opciji. Eh, Francija in Nemčija zatiskata eno oko glede svojih težav sploh, eh, ko gre za nemški trgovinski presežek. Evropska unija se v vsakem eh, primeru eh, kaže kot Evropska unija, ki podpira močne in še naprej šibi, šibke. Hvala lepa, gospod Ferreira, dve minuti. Prezident, sena prezident, karš kolegaš. Hvala, predsedujoča, dragi kolegi fleksibilnost, ki jo je komisija uporabila pri svoji, svojem izvajanju pakta za rast in stabilnost. V nasprotju s tem, kar eh, mnogi menijo, ni spremenila pravil gospodarskega upravljanja. Ta fleksibilnost je zapisana v naša pravila že zelo dolgo časa. Razlika pa je, da je prejšnja komisija iz ideoloških razlogov, po mojem mnenju, zavračala uporabo te fleksibilnosti. Eh, In zato evropski socialisti povsem podpiramo to odločitev komisije, ki nam omogoča, da eh, prilagodimo pak za rast in stabilnost specifičnim situacijam po državah članicah. S tem se bomo izognili procikličnim politikam, ki so veliko prispevale k eh, gospodarski in socialni katastrofi v Evropi v zadnjih letih. Poročilo Veres, ki ga bomo eh, sprejeli, potrjuje, da potrebujemo večjo transparentnost in jasnost pri izvajanju trenutnih pravil naprimer zato, da se pojasni okvir za eh, investicijsko klauzulo in pa za oceno strukturnih reform. V tem kontekstu in zato, da se zagotovi večja transparentnost, bi socialisti eh, prosili komisijo, da razloži določene točke, najprej katero metodologijo komisija uporablja eh, za vrednotenje proračunskega stanja oziroma strukturni proračunski saldo potem eh, proizvodno vrzel in pa ocenjeno potencialno rast BDP. Eh, ko gre za BDP, eh, kako komisija ocenjuje stroške in dodane vrednosti strukturnih reform? In pri tej točki me zanima tudi to, kako bo komisija ocenila potencijalne učinke uh, prelivanja in pa prispevek svojega priporočila k zbliževanju med državami članicami pri izvajanju pakta za stabilnost in rast. Prosim za odgovor na ta vprašanja. Hvala. Tu minut. Notis Marija, z dve minuti, izvolite. Gospa Matijas. No, če si ogledamo pakt za rast in stabilnost, eh, potem vidimo, da je ta zelo škodil gospodarstvu in blagini naših državljanov. Eh, izvajo pa se tudi na povsem nejasen način, brez vsake transparentnosti in demokratičnosti. In eh, ko se je izvajal, smo videli, da se je dolg samo povečeval, to je bilo splošno pravilo. Eh, zato me zanima, ali se je komisija iz tega kaj naučila. Zanima me, ali bodo spet izumili neke argumente, ki bodo nasprotovali dejstvom. Ali bo komisija spremenila svoj pristop politika varčevanja je povsem uh, bila neuspešna. In ignoriralo pa se je eh, dejstvo, tudi tam, kjer so izvajali eh, prilagoditvene ukrepe, da je bil zasebni dolg, ne pa javni dolg, vzrok za probleme. Torej, ali bo komisija pripravljena začeti z nadzorom situacije, ali bo nadzorovala tudi proračunski presežek komisija ni dovolj dosledna, ko gre za izvajanje pravil eh, pakta za rast in stabilnost, eh, predvsem, ko gre za eh, oceno preseška. Komisija je zelo dosledna, ko gre za kaznovanje tistih s prevelikim dolgom. Ampak zanima me, ali bo komisija uporabila ena pravila za države, ki so v težavah in druga pravila za močne države. Uh, Eh, sankcije so neprimerne. No, države, ki imajo prevelik eh, presežek, pa nikoli niso bile kaznovane. S tem so tudi kršile pak za rasti stabilnost in zanima me, ali bo komisija končno razmislila o tem, da eh, investicije niso isto kot poraba. države, ki želijo vlagati, ali bodo to lahko tudi vključile v svoj izračun deficita. Eh, Silvi Gula, najlepša hvala, gospod predsedujoča. Hvala, da ste z nami, gospod komisar, da lahko z vami govorimo o tem občutljivem vprašanju o eh, paktu stabilnosti in rasti. Gre za zelo kompleksna besedila, gospod komisar. No, ne vem, v finščini pa vas ne morem pozvati temu, da me poslušate. Hvala, gospod komisar. Veseli me, da me sedaj poslušate. Vedno sem vesela, ko me poslušate. Eden od razlogov, zakaj smo zastavili to vprašanje, je to, da smo v prejšnji komisiji bili eh, bitko s komisarjem Renom, zato da bi zagotovili eh, enakovredno izvajanje pakta stabilnosti, tako da bi zagotovili enake, eh, pravil, eh, enake pogoje in pravila za vse komisija bi morala reforme oznaniti, ne pa začeti izvajati in na ta način zagotoviti enakost med državami članicami. Okay. Hvala. Naslednja govornica je gospa Kalina Lukaševica v imenu sveta. Tri minute, izvolite. Komisar Kongs, eh, godat. Gospa predsedujoča, eh, gospod komisar, spoštovani člani in članice parlamenta. Želim se vam zahvaliti, da ste me povabili, da vam lahko spregovorimo o tej pomembni temi, namreč preglednosti pri izvajanju pakta za rast in stabilnost. Pakt za rast in stabilnost eh, je zelo pomemben za delovanje EU. Ustvarja sistem, ki temeli na pravilih eh, in s tem se ustvarjajo uravnotežene proračunske politike in pa finančna vzdržnost v celotni Evropski uniji. Ko ocenjujemo proračune držav članic, ta pravila puščajo dovolj diskrecijskega prostora in dovolj fleksibilnosti, zato da se upoštevajo tudi posebnosti držav članic. Zato je zelo pomembno, da imamo eh, dobre ocene, ki so eh, trdne, poglobljene in eh, robustne. Ti vidiki so bili omenjeni tudi v prejšnjih razpravah ko smo govorili o poročilu gospe Beres o gospodarskem upravljanju. Tukaj želim povdariti eh, bistvene izboljšave, ki so bile uvedene pred kratkim, kar se tiče koordiniranja gospodarskih politik. Mislim, da lahko rečemo, da nova institucionalna arhitektura krepi vlogo komisije. Ta nova pravila pa pomenijo tudi več odgovornosti in več preglednosti postopkov v državah članicah. Vsi dokumenti povezani s tem procesom so eh, na voljo na naši spletni strani. Svet eh, se v svojih razpravah zanaša na neodvisne analize Evropske komisije. Te so na voljo v delovnih dokumentih in napovedih eh, naših služb. Uporabljamo pa tudi informacije, ki jih zagotavljajo države članice. Še posebej, ko gre za novo diskrecijsko politiko oziroma ukrepe na tem področju. Če se države članice odločijo za uporabo tega, potem nam uh, to sporočijo. Razpravljamo tudi o položaju držav članic in potem pridemo do dogovora o Eh, potrebnih eh, rezultatih, zato da se zagotovi eh, vzdržna fiskalna situacija. Isto se uporablja v postopku prekomernega proračuna, kot je naprimer bilo v primeru Francije. Tri prednose naloge uh, imamo, uh, zagotoviti investicije, potem izvajati strukturne reforme in pa imeti odgovorno fiskalno politiko. To je samo eden od elementov, ki so nujno potrebni. Strukturne reforme in investicije so zelo pomembne. Povdaj Evropske komisije, ko se govori o potrebni fleksibilnosti pri izvajanju pakta za rast in stabilnost. Mm, uporabiti moramo to fleksibilnost, eh, ki je v pravilih, izboljšati moramo tudi razumevanje pravil in pa eh, razumevanje uporabe načela fleksibilnosti. Zdaj pa še nekaj o eh, skladu oziroma paktu za rast in stabilnost na splošno. Mm, pomemben je zato, da se dopolni EMU 24. oktobra 2014 je potekal Evropski vrh Ta je pripravil pregled naslednjih korakov za to, da se dokonča Evropska ekonomska in monetarna unija. Imamo tudi poročilo petih predsednikov, ki zagotavlja priporočila tako na kratki rok, da se ukrepi EMU, predlaga pa tudi dolgoročne rešitve. Evropski svet bo jutri prvič imel izmenjavo mnen o poročilu petih predsednikov svet je pripravljen konstruktivno eh, delati na tem področju in to v vseh formatih. Kot sem omenila že v razpravi danes eh, in sicer v razpravi o pripravah na Evropski svet, je zelo pomembno zagotoviti konvergenco. Trenutne razlike med državami članicami v Evroobmočju lahko spodkopljajo prihodnost Evropske unije. Pripravljeni smo sodelovati sodelovati zato, da bomo izvajali predloge, ki so podani v poročilu petih predsednikov. Spoštovani člani in članice, prepričana sem, da bomo prišli do skupne vizije glede prihodnosti Evropske ekonomske in monetarne unije in da bomo to tudi uresničili. Hvala. Hvala lepa, spoštovane dame in gospode. Še enkrat prosim, če lahko zagotovite mir v dvorani. Besedo pa zadajem gospodu komisarju. Izvolite. Madam Chair, Honorable Member. Gospod predsedujoča, eh, članice članice parlamenta. Komisija se strinja s skrbmi parlamenta glede transparentnosti pri izvajanju nadzora proračuna. Eh, nadzor je bolj potreben, predvsem strani eh, akterjev, glavnih akterjev in pa javnosti na splošno določene stvari eh, lahko izboljšamo, no, ampak rad bi pa povedal, kaj že velja. Začel sem govoriti o transparentnosti eh, in s tem bom nadaljeval, potem pa spregovoril še o nadzoru. Kot veste, eh, komisija izvaja proračunski nadzor na podlagi fiskalnih napovedi. Komisija tudi izdaja priporočila In analize po državah članicah, eh, to so analize gospodarskih možnosti in perspektiv. Poleg tega komisija izdaja tudi letna poročila, ki obravnavajo gospodarsko situacijo v državah članicah. Gre tudi za pregled eh, makroekonomskih eh, neravnovesij in postopkov v zvezi s tem, gre za ocene glavnih izzivov. Ko gre za fiskalni nadzor, se ocene komisije kombinirajo še z drugimi analizami, ki jih pripravijo naše službe in druge službe in to je vse javno. Vsi dokumenti so na voljo javnosti, objavljeni so na spletni strani komisije. Vsi eh, eh dokumenti, ki vsebujejo te analize komisije, so torej javno na voljo. Eh, lahko bi še olajšali dostop do teh informacij. Zahvaljujem se vam, da ste to temo izpostavili. V tej povezavi z veseljem naznanjam, da načrtujemo tudi uh, novo verzijo uh, javnih dokumentov v zvezi s paktom za rast in stabilnost. V tem dokumentu bomo še jasneje pojasnili metodologijo, ki jo uporabljamo za oceno tega ali Eh, države članice, ki imajo preveč primankljaja, so sprejele ustrezna priporočila sveta in ustrezne ukrepe, ki jih predlaga svet. Tukaj gre za tehnične komponente. Te eh, morajo biti potem še ocenjene. V tem trenutku vsi rezultati metodologija, vključno z informacijami in s pristopom zgoraj na vzdolj in obratno, vse te informacije lahko najdete v relevantnih dokumentih, ki so na voljo na spletnih stranih komisije. Zavedamo se tudi potrebe potem, da eh, je treba stvari še razjasniti in v tem smislu bomo tudi odločno ukrepali. Če si ogledamo sklep komisije in pa odločitve eh, kolegija, te so vsekakor politične, vendar pa temelijo na neodvisnih ocenah eh, in analizah izvajanja pravil. V tem pogledu komisija ne more spremeniti 3-odstotnega deficitnega pravila ali pa 60 odstotkov eh, dolga. To je že zapisano v pogodbah in komisija je varuhinja pogodb. Glede fleksibilnosti mm, je komisija izdala sporočilo in v njem so zapisane smernice za izvajanje pakta za rast in stabilnost. To že narekujejo tudi pravila dejstva so kompleksna, eh, pripraviti je treba gospodarske analize, ampak pak za rast in stabilnost eh, pušča dovolj manevrskega prostora. Eh, za zagotavljanje predvidljivosti in uh, fleksibilnosti komisija lahko zagotovi še nadaljno interpretacijo pakta za rast in stabilnost, ne da bi uh, ta pravila nadomestila. Pravila za zdrave javne finance in eh, to namreč izraža pak za rast in stabilnost, so nujna za obstoj EMU. Bolj nasplošno je to potrebno tudi za trajnostno rast. Ta pravila so še pomembnejša zdaj, ko se vrača rast. Izogniti se moramo temu, da bi ponavljali napake iz preteklosti. Komisija je izboljšala eh, cikl nadzora s tem, da predstavlja Eh, gospodarske analize v poročilih o državah tri mesece prej kot v preteklosti. Komisija je vključena tudi v dialog z Evropskim parlamentom in svetom v kontekstu eh, pregleda dvojčka in šesterčka in pa poročila petih predsednikov, vključno s predsednikom Evropskega parlamenta. Eh, vsi skupaj razpravljamo o prihodnosti EMU in tudi o mehanizmih, ki že obstajajo. No, za zaključek, komisija bo še eh, naprej izboljševala okvir za nadzor. Naša želja je, da eh, na tem področju napredujemo vsi skupaj. Hvala. Hvala eh, eh, lepa. Tako, zdaj pa prehajamo na govornike v imenu političnih skupin. In eh, prosim kolege še enkrat, če ste lahko tako tiho in eh, obvestim naj vas tudi o tem, da vprašanj po postopku modrega kartona ni več predvidenih prav tako prost razprava odpade. Gospod Rosati. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospod komisar, pak za stabilnost in rast je pomemben inštrument za zagotavljanje uh, javnofinančne discipline v državah članicah. Ampak eh, ta celotna razprava, ki poteka danes, kaže, da niti poslanci tu, niti države članice še posebej eh, niso najbolj zadovoljni na eni ali drugi z izvajanjem tega pakta. Zelo me veseli, da nam komisarka Tajnen obljublja, da bo izboljšal transparentnost in učinkovitost pakta za stabilnost in rast. Eden od načinov za izboljšanje razmer bi utegnil biti ta, da razmislimo o tem, da bi k obstoječim ukrepom za javno finančno disciplino, eh, torej preprečevanje eh, primanklaja, dodali še druge kriterije, naprimer razmerje med eh, dolgom in BDP. Strukturni deficiti, naprimer, tudi predstavljajo kriterije z številnimi pomankljivostmi. Gre namreč za kratkoročni pregled stanja in ni dobro merilo dolgoročne vzdržnosti javne finančne politike. Po drugi strani je primankljaj v veliki meri odvisen od cikličnih dejavnikov, ad hoc ukrepov in tudi čisto diskrecijskih političnih eh, odločitev, ki jih sprejemajo posamezne vlade. Strukturni deficit pa je po drugi strani večinoma spremenljivka, ki je ni možno uh, neposredno opazovati, pa kako je odvisna od potencijalnega eh, industrijskega proizvoda, eh, kar pa je tudi težko ustrezno predvideti. Tako da bi eden od načinov izboljšanja razmer lahko bil, da preidemo na kriterij razmerja med eh, zadolženostjo in BDP-em. To bi vsaj dalo nek dolgoročnejši pogled na trajnost javnih financ. Hvala lepa. Naslednji gospod Berndt. Luke, ena minuta. Spoštovane dame in gospodje, moram reči, da sem nekoliko presenečen nad tem, kar pravijo govorniki pred menoj. Namreč zdi se, eh, čež da obstajajo metode, ki jih je možno objektivizirati, kot da so uh, ekonomske analize neka uh, jasna oziroma prevedljiva eh, znanost, egzaktna znanost. Ampak temu ni tako ogromno različnih dejavnikov, je ogromno velikih številk, je, ki jih lahko vključimo v kalibriranja eh, teh analiz, ogromno metod je, ki niso niti a priori pravilne, niti a priori napačne. Za izboljšanje transparentnosti eh, se seveda vsi zauzemamo, ampak to je napačno izhodišče. Izvajanje pakta za stabilnost in rast bo vedno netransparentno. To moramo upoštevati. Pakt za stabilnost in rast je glede na formulacijo, v kateri obstaja, sam po sebi netransparenten in eh, enostavnejši način bi bil, da gremo nazaj k temeljnim elementom, k temeljnim elementom mastrijske eh, pogodbe. Thank you. The next speaker is... Hvala. Gospod Briwa, ena minuta. Oui, mesdames et messieurs. Eh, dame in gospodje, pakt za stabilnost in rast je resničen neuspeh in bi ga morali preimenovati v pakt nestabilnosti in upada rasti, kajti predvsem ga odlikuje politika vrševanja, ki je še eh, poslabšala raven zadolženosti držav članic. Prav tako je to pakt eh, nerasti, saj duši gospodarstvo in onemogoča kakršnokoli oživitev gospodarske dejavnosti. In zato so ta poročila o transparentnosti. Eh, priporočila, ki ne bodo prededali ničesar. Primer Grčije je to jasno pokazal. Grčija je še vedno v istih razmerah, saj vse skupaj temelji na dveh eh, napačnih postulatih. Najprej, eh, da gospodarsko oživitev izključno ostaja odvisno od politike varčevanja in da to lahko izvajamo enakomerno v vseh državah članicah namesto da bi se osredotočili na računovodska pravila, na eh, proračunska pravila, ki niso primerna, bi bilo bolje dati nekaj več suverenosti, nekaj več vetra v jadr držav članic, da te lahko vredostojno izstopijo iz krize. Rast v Evropi bo predvsem odvisna od radikalne spremembe proračunske in gospodarske politike. Predsedujoča prekinja. Naslednji govornik je gospod Marijas, ena minuta. Gospa predsedujoča, ECOF in uh, eh, uporablja pak za rast in stabilnost uh, z dvojnimi standardi. Eh, ko gre za Nemčijo in Francijo, si zatiska oči in jim dopušča, da kršita pravila. Ko pa gre za manjše države, kot je Grčija, pa ECOFIN izvaja stroga pravila in pa fiskalne prilagoditve, zaradi katerih so ljudje revnejši. Že pet let Grčijo duši trojka. Trojka je postala uh, nek varuh eh, pakta za rast in stabilnost. In to se uporablja zato, da se nadzoruje demokracija v državah. Če se bo Grčija znebila fiskalnega nadzora, potem mora uh, to vključevati tudi vojna nadomestila in pa dolg iz eh, tega časa, 162 eh, eh, milijonov. Nemčija si je v tem primeru izposojala, Grčija pa je bila upnica. Hvala lepa, gospod Bonano, da bi besedo. Gente, mi sembra di stare più al bar che in un'assemblea. Ja, počutim se, kot da sem v baru, ne pa v plenarni dvorani Evropskega parlamenta. Gospod, gospa predsedujoča, kljub temu hrupu bi želel povedati komisarju Katanjinu, da bi bil v zasebnem podjetju odpuščen spričo takšnih rezultatov. Enako velja za Junkerja, za gospod Mogherini in tako naprej. Čeprav ona nima nič opraviti s to razpravo. Države članice eh, so želele razviti svoja gospodarstva, eh, želela so razviti nekakšna pravila na tem področju, mi pa počnemo ravno obratno. Moj sin je zelo majhen, pa razume, da bi morali početi to, kar ZDA, ne pa to, kar počnemo mi. Mi smo politični palček, pomagamo samo multinacionalkam. Edini pak stabilnosti in rasti, ki bi ga Evropa morala imeti, bi morala imeti za priseljence. Če bi imeli tri odstotni prak pakta rasti za priseljence, potem bi nam vse uspelo kaj doseči. Hvala lepa, besedo dajem komisarju Katajnenu. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa za to živahno razpravo. Slišali smo zelo raznolika mnenja od zadnjega govornika, ki je rekel, da na področju gospodarstva spoh ne bi smeli imeti pravil. Spet drugi ste rekli, da bi mu so bila pravila preveč ohlapna in da bi jih morali okrepiti, da bi morala biti pravila strožja. No, ampak danes smo govorili o preglednosti izvajanja pakta stabilnosti in rasti. To je zelo pomembna tema. Številni ste rekli, da pravila niso bila dovolj pregledna in da se je pojavilo veliko vprašanj okrog tega, ali so bila tolmačenja pravil pravilna. Nekateri so rekli, da bi komisija morala biti strožja, spet nekdo drug je rekel, da bi da so pravila prestroga in da bi morali jih dojemati bolj ohlapno. Zato moramo posvečati pozornost preglednosti. Če bodo vsi vedeli, kaj, kakšna so pravila, če bodo vsi vedeli, kaj pravila pomenijo, eh, potem tudi ne bo vse te kritike pravil. No, sedaj se osredotočamo tudi na poročilo petih predsednikov in eh, v luči tega bomo lahko razmislili o tem, kako še bolje razviti naša pravila. Jaz osebno menim, da bi se morali osredotočiti predvsem na izvajanja naših pravil. Kot sem povedal že prej, je komisija pri sedanjem paktu stabilnosti in rasti na fleksibilen način pristopala k eh, pravilom, ampak vseeno tako, da smo ostali znotraj tega pakta. No, ena izmed stvari, ki nismo posvetili toliko pozornosti v preteklosti, pa je strukturna stran naših gospodarstev. Ne gre samo za gospodarstvo in za zadolženost, gre za šibkost ali moč naših struktur. Jaz menim, da bi se morali bolj osredotočiti na strukturno stran naših gospodarstv. Če si ogledate države v, teža, v težavah, lahko ugotovite, da so njihovi problemi predvsem strukturne narave, ne pa ciklične. Napak kot napak stabilnosti in rasti bi morali gledati na nekaj več kot zgolj na skupek pravil, ki preučuje deficite bolj bi se morali osredotočiti tudi na strukturno stran naših gospodarstv. Gospa predsedujoča, zahvaljujem se za živahno in plodno razpravo. Prav gotovo ta razprava ne bo zadnja razprava o paktu stabilnosti in rasti. In tudi ne bi smela biti. Še naprej moramo razviti evropsko integracijo in pa naša fiskalna in strukturna pravila. Eh, Hvala lepa besedo dajem gospe Kalinini Lukaševici. Samo za dve minuti. Hvala lepa, spoštovani komisar, spoštovani poslanci. Zahvaljujem se vam za današnjo razpravo. Ta je pokazala, kako pomembno je doseči stabilnost na uh, področju um, fiskalnih pravil. Na ta način bomo spodbudili rast in pa zaposlovanje v Evropski uniji. Po letih stagnacije sedaj Evropska unija potrebuje rast in to lahko zagotovimo z sočasno uresničitvijo vseh treh pravil fiskalna konsolidacija, investicije in pa strukturne reforme. Ne morem se strinjati s tem, da um, ne morem se strinjati s tem, da je pak stabilnosti in rasti neuspeh. Tudi dokument petih predsednikov kaže na to, da sta fiskalna in finančna vzdržnost zelo pomembni in da pak stabilnosti in rasti spodbuja zaupanje. Dolgoročno gledano to pomeni porazdelitev finančnih tveganj držav članic. Če želimo izpolniti ta cilj, moramo izpolniti številne kriterije. Najprej konvergenčne kriterije, potem integracija finančnih trgov, tretjič moramo spoštovati fiskalna pravila. Istočasno je pomembno tudi to, da so države članice pripravljene na tesnejšo sodelovanje, na tesnejšo integracijo. In ne nazadnje bi povdarila še to, da je nujno potrebno, da prevzamemo politično odgovornost in da okrepimo politično legitimnost. Zato, da bi to dosegli, pa potrebujemo eh, tesnejše sodelovanje z nacionalnimi parlamenti, z Evropskim parlamentom in pa s socialnimi partnerji. Torej, vse skupaj nas čaka veliko dela. Spoštovani poslanci, ob koncu te razprave ki je bila zadnja v času latvijskega predsedovanja eh, Evropski uniji. Bi se vam želela zahvaliti še za plodno sodelovanje, za vse razprave eh, in za vse sklepe, ki smo jih sprejeli za boljšo prihodnost Evropske unije. Najlepša hvala vsem skupaj. Karasony, Eniš, köszönöm önnek azt a sok-sok vitát, amit... Hvala lépa, gospa državna sekretárka. Torej, hvala. Sreba.